sporočilo. Sedaj pa pričenjamo z našo sejo. Sporočila predsedojoče. Prejeli ste zaključke koordinatorjev z eh, seje 9. julija. Eh, če ne bo nobenih pripomb do 12.30, potem veljajo eh, ti zaključki za sprejete. Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. No, najprej preizkus glasujemo. Le vote est clos. Tout est bien. Konec glasovanja. Odlično. Gospod Vinovanden Kamp, ali vaša kartica ne deluje? Na srečo je tukaj Ismail Ertug, ki vam bo pomagal. Dobro, bomo kar takoj začeli z sporočilom gospe Kristine Revoldalon Bonevoj. Gre za izpuste za uh, nova osebna vozila in lahka tovorna vozila. Začeli bomo, ali ste pripravljeni. Uh, ja, potem pa kar začnimo. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. EKR ima enega člana preveč. Torej, nekdo eh, ne sme glasovati v skupini EKR, kajti sicer vas je preveč. Dobro, sedaj je vse v redu. S tem je glasovanje zaključeno zavrnjeno. Dobro. Nimate vaše kartice, kako pa boste glasovali? Ste za? No, se to ne bo nič spremenilo. No, zavrnjeno, gospa. Bomo si zapisali, kako boste glasovali. Potrudila se bom. Zavrnjeno, nadaljujemo. Trije predlogi sprejme. 142, 25, 141. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Želite preveriti? Glasujemo. In prišteli bomo še glas gospe, ki nima kartice. Konec glasovanja. Ne, ni zavrnjeno, kaj ti gospa, ki nima kartice, glasuje za. Torej, sprejeto. Nadaljujemo. 26 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 143 za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je predlog zavrnjen, ampak bomo preverili 143 elektronsko glasovanje. In še en glas proti bo potrebno prišteti. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1A. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Vzdržani. Mislim, da je predlog zavrnjen, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja in še en glas je potrebno prišteti. Zavrnjeno. Kompromis 1B. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zdržani? tesen rezultat, zato bomo to še elektronsko preverili. 1B in prišteti je potrebno še en glas proti. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa kompromis 2A. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 2B, kdo je za? Kdo je proti? Če kdo vzdrži? Rezultat ni jasen. Bomo glasovali o 2B. Še en glas proti. Je potrebno prišteti konec glasovanja in sprejeto. predlog spremembe 170. 170. Gospod Vin van den Kamp, ste pripravljeni? Obrnite stran. 170. Kdo je za? Dajmo, kdo je za? Proti? Vzdržani Zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani. Ne vem, bomo preverili. 31 preverjamo. In en glas moramo prišteti. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 171, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva identična predloga spremem, 32 in 175. Kdo je za? Proti. Proti vzdržanje zavrnjeno. 173. Kdo je za? Kdo je proti? Ja. Gospa, želite, da še enkrat začnemo? Ne. Lahko glasujemo? lahko glasujemo. Torej, 173, kdo je za? Proti? Vzdržani? Ne vem, rezultat ni jasen. Torej bomo še enkrat glasovali o 173 in to elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Dva identična predloga sprejem 33 in 176. Kdo je za? Proti. Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Spet dva identična predloga sprejem 34 in 177. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. 180. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno predlog spremembe 178. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Predlog spremembe 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 181. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 182. Kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti? 182 eh, glasujemo. Konec glasovanja. Kako pa vi glasujete, gospa? Dobro, sprejeto. Hvala lepa, gospod Kor, da ste tako pozorni. Bomo nadaljevali. 183, 184, 185. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. 186, 187, 188. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 35 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno 36 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno 189 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno 190. Ne, dobro, potem pa bomo preverili. 189 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti, nič mi ne zaupate, pa preverimo elektronsko. Konec glasovanja zavrnjena. Dva identična predloga spremem 191 in 192. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno mislim, ampak bomo preverili. 191 in 192 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 193 za, proti, vzdržani, sprejeto. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 in 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, bomo preverili. Kajte rezultat ni jasen. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti? Vzdržani. Glasujmo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, bilo je zavrnjeno, torej bomo morali glasovati vseh predlogih sprememb. 196, kdo je za? Proti? Zdržanje zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 197 za, proti, vzdržani, sprejeta. Želite preveriti, pa preverimo. Gremo modri, to pa bomo rekli danes večer. konec glasovanja. Zavrnjeno, prav ste imeli. 40. Nadaljujemo 40. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 198 za, proti, vzdržani bomo preverili elektronsko glasovanje konec glasovanja. Zavrnjeno. 41, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 200 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 200 je zavrnjen. 202. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 201. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo kar k kompromisu 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 203. 206. Kdo je za? Proti? Se kdo zdrži? Sprejeto. 207. Za? Ne, 207 je brezpredmeten, ker je bil 206 sprejet. Torej, 43, 208 in 209. Dobro torej nisem dobro prebrala. Kompromis 5. Kdo je za? Kdo je proti? Se godo vzdrži sprejeto. 216. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži eh, zavrnjena. 217 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Dva identična predloga spremenja 218 in 219. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Rezultat ni jasen. Bomo še elektronsko preverili. Elektronsko glasovanje, torej konec glasovanja o teh dveh predlogih sprememb sprejeto. 220, 200, 21, 222. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. 224 za, proti, vzdržani. Mislim, da je predlog zavrnjen, ampak bomo preverili. 224. Konec glasovanja. Še enkrat bomo morali ponoviti, ker smo imeli tehnične težave. 224, torej elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnja. 225 za, proti. Ste utrujeni? Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 226 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti, bomo preverili 226 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Zaupajte mi, gospod Riki. 227 do je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 228, 229. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 230 za. Proti. Vzdržani. Vzdržani zavrnjeno. 232 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, rezultat ni jasen. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Še dobro, da sem preverila. 47 za, proti, zdržani, sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe? 47. Konec glasovanja. Sprejeto. Dva identična predloga sprememb 48 in 233. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. Predlog spremembe gospoda Eckhouta 234. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. 49 in 235 sta identična za, proti, vzdržani. Ta predloga sta zavrnjena, ampak bomo preverili, kajti nisem prepričana. Torej 49 in 235 elektronsko glasovanje, konec glasovanja, zavrnjeno. 200 38. Kdo je za? Kdo je proti? Nikoli ne bom razumela, gospod Vin van den Kamp, zakaj ste vedno proti vašim lastnim predlogom sprememb. Obstajajo določeni trenutki, ko zares ne vem, pri čem smo. Zavrnjeno mislim. V življenju se dogaja veliko čudnih stvari. 240. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 239 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjena. Kompromis 7 za. Proti. Vzdržani sprejeto, vsaj tako mislim, ampak bomo preverili. Kompromis 7. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Bomo nadaljevali. 236. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 237 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, ne, se upravičujem, ja, ja, vendarle da. A, ne, ta je brezpredmeten. Torej 50. 50, kdo je za? Kdo je rekel na ne, ne? Gospa Juto, kaj se dogaja z vami danes uh, zjutraj. Uh, šele 9.28 je ura. Vse v redu, gospa Juta? Torej 50, kdo je za? Proti. Se kdo vzdrži? Bomo preverili, rezultat ni jasen. Torej predlog spremembe 50 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 241, kdo je za, kdo je proti, se kdo vzdrži, zavrnjeno. Nadaljujemo 242, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 Zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Bomo preverili 52, torej elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 253. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 54 za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. 54. Elektronsko glasovanje glasujemo. Komisija, vi pa ste precej glasni tam zadaj, e, slišimo vas, prosim, da še petate. Torej, konec glasovanja. Sprejeta. 54 smo torej sprejeli. 259. Kdo je za? Proti? Vzdržani? bomo preverili, kajti rezultat je izjemno tesen. 259, torej elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. In zavrnjena. Dva identična predloga sprememb, 256 in 257. Kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Želite preveriti, bomo preverili še elektronsko. Torej, elektronsko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja in sprejeto. Predlog spremembe 258. Eh, Kdo je za, proti? Zavrnjeno. 260. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Zavrnjeno. 261 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 262 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 263 za proti vzdržani. Zavrnjeno 264 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 265 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Tri identični predlogi sprememb. Torej, vsi naslednji predlogi sprememb na naslednji strani so brezpredmetni. Zaradi kompromisa 1b in zaradi tega prehajamo kar neposredno k predlogu spremembe 287. 288 in 289, to so identični predlogi sprememb. ste na pravi strani 287, 288, 289, kdo je za? Kdo je proti? Se kdo zdrži? Zavrnjena. Želite preveriti? Dobro. Konec glasovanja. Sprejeta. 292 za. 292, kdo je za? Nihče ni za, dobro. Proti. Ozdržani. Zavrnjeno. 290 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 291 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 293 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 294 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 294 za, proti. Vzdržani. Rezultat ni jasen. Bomo elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Identična predloga spremem 295 in 296 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti dobro elektronsko glasovanje. 295 in 296 pa sta predloga sprememb. Konec glasovanja in sprejeto. Dvesto sedemindevetdeset, dvesto osemindevetdeset, kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 299 za, proti, vzdržani, sprejeto. 303 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 300 za, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 301 za. 301 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Dva predloga sprememb. Ne, ta dva sta brezpredmetna. Sedaj pa 304, 305, 380, 306. To so identični predlogi sprememb. Glasujemo za, proti, vzdržani. Sprejeto 307 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 308 za, proti, vzdržani proti, vzdržani. Rezultat ni jasen, torej bomo elektronsko glasovali. 308. Glasujemo. Konec glasovanja. 308 je zavrnjen, sedaj pa 309 in 311. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Tristo dvanajst za, tristo deset je namreč brezpredmeten, proti, vzdržani, zavrnjen. Tristo trinajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tristo štirinajst in tristo petnajst za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. 316 in 317 sta brezpredmetna. In brezpredmetni so tudi naslednji predlogi sprememb do... Tristo devetindvajset, tristo devetindvajset in tristo trideset. ste imeli 332-333. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. 334-335-336. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Vsi naslednji so torej brezpredmetni. Sprejeto. 357 je naslednji predlog spremembe. Ste vsi to našli, da? Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 358 in 359 sta identična. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 361 je s tem brezpredmeten. 362, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri je identični predloge, sprejem 363, 364 in 365, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 366 in 367 sta tudi identična, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto zavrnjena. In smo pri predlogu spremembe 63. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno žal. 368. Za. Proti? Proti? vzdržanje sprejeto. 369 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 370 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 371 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 300 372, 384 in 373 so identični. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeni. 374 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 64 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 376 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 377. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Identično sta 378 in 379. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Zdaj pa uvodne izjave. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Ni jasen rezultat. Torej bomo elektronsko glasovali. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe ena. Konec glasovanja. Sprejeto vsi naslednji so torej brezpredmetni. In smo uh, pri 66. Kdo je za, proti? 66. Kaj ti predlog spremembe 1 je bil sprejet? To pomeni, da 67 in 68 da sta brezpredmetna. Torej, prehajamo k sledečemu predlogu spremembe in to je predlog spremembe 66. Ja, je v redu. Dobro, kdo je za, kdo je proti, se kdo vzdrži zavrnjeno. 65, kdo je za, kdo je proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Predlog spremembe 69, kdo je za sproti, vzdržani, bomo preverili 69. Torej, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 70. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 2. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto 75 za, proti, vzdržani. Ne vem, kakšen točno je rezultat, torej bomo glasovali. še elektronsko o predlogu spremembe 75, konec glasovanja. Sprejeto 76 za, proti, vzdržani. Sprejeto 77 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 81 je s tem brezpredmeten in smo pri predlogu spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Rezultat ni jasen, torej bomo še elektronsko glasovali o predlogu spremembe 4. Torej glasujemo. Konec glasovanja in predlog spremembe 4 je sprejet eh, in sedaj 79 do je za proti vzdržani, zavrnjeno, 79 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto, 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, eh, želite preveriti predlog spremembe 80, elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Prav ste imeli sprejetje bil. Pet za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak bomo vseeno preverili še predlog spremembe pet. Torej, konec glasovanja. Sprejetom. Naslednja dva sta brezpredmetna in prehajamo k kompromisu 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejet, ampak bomo vseeno še preverili kompromis 9 eh, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 8. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe deset za. E, napaka je tukaj, e, da bi naj ta bil brezpredmeten, ampak ne, o tem je potrebno glasovati. Nič hudega. Obvladam situacijo. Predlog spremembe deset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. 90. Ta pa je brezpredmeten. Gospod Kor, želite preveriti predlog spremembe 10? Ja, dobro, potem pa glasujemo elektronsko predlogo spremembe 10. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja preveč glasno govorite. Zavrnjena. Hvala lepa, gospod Kor. Eh, glede na to, da je predlog spremembe 10 zavrnjen, bomo glasovali o 90. Eh, Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjen. Želite preveriti? Dobro. Bomo glasovali tudi o 90 elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Nihče ni dvignil roke. Sprašujete me, kaj počnem, eh, jaz vas gledam, počn, vi pa ne počnete prav nič, torej glasujte, dvigujte roke. 90 je sprejet, 91. Gospa Virkonen, govorite preglasno, slišimo vas, zato prosim, govorite tiše. 91, kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjena. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Identična sta 96 in 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri identični predloge spremem 12, 98, 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Identična predloga sprejem 105 in 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 in 107 sta ravno tako identična za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Enako velja tudi za 108 in 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 in 112 za, proti proti. Vzdržani. Sprejeto kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen. 19 torej elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za, proti vzdržani. Sprejeto. 124 za. Ne, ta je brezpredmeten. 127 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 20 za. Proti vzdržani. Rezultat ni jasen, torej bomo še elektronsko glasovali o predlogu spremembe 20. konec glasovanja. Sprejeta. 128. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto 138 za, proti vzdržani, zavrnjeno 139 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali elektronsko, to je končno glasovanje. Glasujemo. Allez, je ferme le vote. Konec eh, glasovanja. 18 proti 23 za poročilo je s tem sprejeto. Gospa Revodalo, eh, zahtevam, da eh, se moje ime črta z tega poročila. Torej, ja, to smo si zapisali. In to bo zapisano tudi v zapisniku te seje. In nadaljujemo. Nadaljujemo z sporazumom med Kanado in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in sicer gre za sporazum o zračnem pristopu. Poimensko glasovanje. Če želite zapustiti dvorano, prosim, da to storite tiho. Samo eno glasovanje. Gre torej za sporazum med Evropsko unijo in pa Kanado o zračnem prometu. Glasujemo. Konec glasovanja. Za 39, eden proti, nihče se ni zdržal, torej sprejeto. Mandat je bil sprejet. Sedaj pa glasujemo o protokolu. Glede sporazuma o zračnem prevozu med Kanado in pa Evropsko skupnostjo zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji elektronsko glasovanje o Hrvaški. Ste našli to v vaših dokumentih? Dobro. Gospod Kramer, glasujemo o sporozumu o zračnem prevozu med Kanazdo in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji. Konec glasovanja. Sprejeto. Bravo in najlepša hvala. Nadaljujmo. Poročilo gospe Ajuto. Gezine, želite besedo? Danes imamo glasovanje v različnih odborih. Eh, potrebovali, uh, nas bodo tudi druge, mogoče bi samo številke naštevali, uh, da bo šlo hitreje. Uh, ne recite predlog spremembe, samo povejte številko, da bo šlo hitreje. Donc on va être sur votre volet, Madame euh, Meissner, vous êtes... Gospa Meissner, bomo hiteli torej, samo številke bomo navedli. Kompromis ena, gremo, poročilo gospe Ajuto. Ena, sprejeto. Sedaj. Kompromis dve, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. K kompromisu dve imamo eh, tudi dopolnilo, kdo je za? Proti, kdo je za? Proti. Proti vzdržani, sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje, glasujemo. In preglasni ste tam zadaj. Če se želite pogovarjati, prosim, zapustite dvorano. Hvala lepa. Torej, glasujemo v dopolnilo k uh, kompromisu 2. Za. Ne. Proti. Torej ni jasno. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 157 za. 157 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Če želite preveriti, bomo preverili elektronsko glasovanje. Kom predlog spremembe 100. Če boste vsi govorili, ne bomo prišli nikamor. Torej, številke samo in nadaljujemo. Torej, bodite pozorne. 157 je zavrnen kompromis 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 16 in predlog spremembe 165, ta sta identična. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Rezultat ni jasen. Elektronsko glasovanje 16 in 165. Konec glasovanja. Sprejeto. 166 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Elektronsko glasovanje konec glasovanja. Zavrnjeno. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 168 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 169 ne, o tem se ne glasuje. 100... 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174 za, proti, vzdržani, sprejeta. 175 za, ne, ta je brez predmeten. Predlog spremembe 176. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 179 za, proti. Vzdržani. Rezultat ni jasen, elektronsko glasovanje. 179. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 180 za. Proti. Vzdržani? Zavrnjeno. Bomo preverili. 180. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto dvainosemdeset, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 186 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 188 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 189 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 189 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 190 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Smo pri 193 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 195 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 196 za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj prehajamo k 209. Želite preveriti? 196. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeta. 209. Za. Proti. Zdržani. Sprejeta. 210. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjena. 23. Za. Proti. Zdržani vzdržani. Sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 222 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 25 in 221 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Bomo preverili 222 do 21 in 25. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 eh, za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 27. Torej, 27, predlog spremembe 27. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 225 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 226 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 227. Ta je brezpredmeten. NV27 za. Ne, tudi ta je brezpredmeten. Se upravičujem. NV28 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 228 za. Proti. Vzdržani. Vzdržani rezultat ni jasen, bomo elektronsko glasovali o 228. Konec glasovanja. Zavrnjena. 229 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje v 229. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj pa 30 za, proti, vzdržani, sprejeta. 230 za, proti, vzdržani, sprejeta. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti 32, dobro, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prav ste imeli. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 231 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 232 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Torej, elektronsko glasovanje konec glasovanja. Zavrnjeno, gospod Rik, je prav ste imeli. 29, in vi 29. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. In vi 30. Za proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In vi 31 za proti vzdržani sprejeto. NV 32 za proti vzdržani sprejeto. Bratoslovi 35 za proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili predlog spremembe 35. Konec glasovanja. Sprejeta. 233. Za, proti, zdržani, zavrnjena. 234. Za, proti, vzdržani, sprejeta. In smo pri. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili. 234, konec glasovanja, sprejeta. Enkrat ste glasovali za svoj predlog spremembe, gospod Vin van den Kamp. To je odlično. Dajmo, nadaljujmo. 236. Kdo je za? 236 proti zdržani zavrnjena 237 za proti vzdržani sprejeto 238 za proti vzdržani sprejeto kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto sprejeto. 349 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, kajti rezultat ni jasen. Torej, elektronsko glasovanje od 249, konec glasovanja, zavrnjena. 39 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 253 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 255 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 256. Želite preveriti? Kaj pa želite preveriti? 255. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 256 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV37. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. NV 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 259 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 261 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 262 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 263 za, proti, vzdržani, zavrnjeno ne glasujete več. 263. 263 za, proti, zdržani, zavrnjeno. NV 42 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 264 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 43 in vi 43 ne, o tem ne bomo glasovali, 265 za, proti, zdržani, zavrnjeno. In vi 44 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Elektronsko glasovanje, konec glasovanja. Zavrnjeno. 266 za, proti, vzdržani, sprejeto. 267 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 268 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In potem smo pri 48 za, proti, zdržani, sprejeto. In vi ena, ne, gremo na 51, za, proti, zdržani, rezultat ni jasen, bomo glasovali o 51, če elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno in vi dve za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti 53 elektronsko glasovanje? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 proti 20. 54 za, proti, zdržani, rezultat ni jasen. Elektronsko glasovanje. O 54. Konec glasovanja. Sprejeto. Torej smo pri 58. 58 za, proti, vzdržanje, sprejeta. NV4. Za, proti, vzdržanje, rezultat ni jasen, torej elektronsko glasovanje. NV4, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja sprejeta. 61 za, proti, zdržani, sprejeta. Gremo kar k 64 za, ne ta je brezpredmeten. Potem 65 in 66 za, proti, zdržani, zavrnjena in v 6 za, proti, zdržani, sprejeto. In vi šest, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 75 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Um, predlog spremembe je pet. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeta. 78 in NV8 sta identična za, proti, zdržani, sprejeta. 79 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto, torej gremo kar k predlogu 6. Ne. Ne 6, ampak 9. En vi devet, kdo je za? Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 85 za, proti. Vzdržani sprejeto. NV11 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. NV13 za, proti. Vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 91 za, proti, vzdržani zavrnjeno. NV14 za, proti, vzdržani sprejeto. Identično sta NV15 in 92 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, sprejeto. NV16 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, ne, ne. Prehajamo k predlogu spremembe 97. 97 za, proti, zdržani, sprejeto. Želite preveriti dobro elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 97. Eh, eh, Konec glasovanja. Sprejeto. NV19 za, proti, vzdržani sprejeta. 21 za, proti, vzdržani, sprejeta. NV 21 za, proti, vzdržani, sprejeta. NV 22 za, proti, vzdržani, sprejeta. 99 za, proti, vzdržani, sprejeta rezultat ni jasen, torej elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeta. 99 je torej sprejet in prehajamo kar k končnemu glasovanju. Glasujemo. Je ferme le vote konec glasovanja. Štiriintrideset za, štiri je proti in dva vzdržana glasova. Thank you. Et maintenant, nous allons passer directement au vote. Sedaj prehajamo kar glasovanju o pogajalskem mandatu. Bodite pozorni, prosim, glasujemo o pogajalskem mandatu. Dajmo. Konec glasovanja. prejeto 28 proti 9. In en vzdržan glas. Gospa Ajuto, pričeli boste s pogajanji. Bravo. Sedaj pa nadaljujemo. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît. Eh, samo trenutek. Dve minuti tišine, prosim. Gospod Deli, žal imamo preveč natrpan dnevni red. Minister je že pred vrati. Ali želite glasovati sedaj ali lahko glasujemo popovdne? Ne, ne. Želite, da minister čaka? Dobro. Zanimalo me je vaše mnenje. Torej, poročilo deli. Osem za, proti. Nijasen rezultat, prosim, dvigujte rake. Hvala. elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 8. Konec glasovanja. Sprejeto. No, to je zadnje glasovanje. Dvigujte roke, prosim. 110 za. Meta je brezpredmeten. Kompromis 8 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 115 za. Proti. Zdržani. Sprejeto sprejeta. Kompromis. Želite preveriti? Bomo preverili. 115. Konec glasovanja. Zavrnjeno, prav ste imeli. Kompromis 9. Proti. Zdržani. Sprejeto. 119 za proti, vzdržani. Zavrnjeno 123 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno kompromis 10 za, proti, vzdržani. Sprejeto 135 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 152 za, proti, zdržani, zavrnjena. 153. Bomo preverili 152 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa, gospod Ertuk. 153 za, proti, zdržani, sprejeta. Kompromis 13. Želite preveriti še 153, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Proste imeli spet. Kompromis 13 za, proti, zdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis, kompromis 14. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15, kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 176 za, proti, vzdržani, sprejeto. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 177. Nous fermons le vote. Konec glasovanja. Sprejeto. Kljub temu, da je bilo zelo tesno, 182 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Bi radi preverili? Izvolite. Glasujemo elektronsko, 182. Ali že ferme le vot? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 185 za, proti, vzdržani, preverimo, ni bilo povsem jasno. Glasujte, prosim. Je ferm le vot. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 186 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 188 za, proti, vzdržani, preverimo. Ni bilo čisto jasno, preverjamo predlog sprembe 188. Konec glasovanja. Sprejeto. 189 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 197 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 200 za, proti, vzdržani, sprejeto. 201 za, proti, stržani, sprejeto. 202 za, proti, stržani, sprejeto. 203 za, ne, 203 je brezpredmeten, 204 torej, za, proti, stržani, zavrnjeno. Bomo preverili 204. Ali že ferm le vot? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 205. Za. Proti. Res se moramo osredotočiti, ker nimamo več časa. 205. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 206. Preverili bi radi 205. Prav. Preverjamo. Je ferm le vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 206. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 207. Za, proti proti, vzdržani, sprejeto. 208 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 209 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 251 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 252 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za. Preverili bi radi predlog 27. Prav? Glasujemo. Že sem levat. Konec glasovanja. Prav ste imeli sprejeto. 28 eh, za, proti, ne, proti stržani, zavrnjeno. 29 za, proti stržani, ni jasno. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Predlog sprejme 29. Že fjam le vot. Konec glasovanja. Sprejeto. Jaz kar veliko večino. Prosim, dvigujte roke visoko v zrak. Predlog sprejme 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, vzdržani sprejeto. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav bomo glasovali o predlogu sprejme 37. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Ja, ni prav velika razlika, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto preverjamo predlog srednjega 41. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 42, ja, ja, hvala, da ste me spomnili. 42 je bil to 43 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedeminštirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Oseminštirideset za, proti, vzdržani, ni jasno. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 48. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zelo tesen izid. 49 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, zdržani, sprejeto. 51 za, proti, zdržani. Stržani. Sprejeto. Komra mi stri za, proti, stržani. Sprejeto. 57 za, proti, stržani. Zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, stržani, sprejeto. 63 za, proti, stržani, sprejeto. 64 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 65. Ne, ta je identičen s 64, 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, nisem prepričana. Glasujte, prosim, elektronsko. Allez, je ferme le vote pour Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis spet. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, bomo preverili 82 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 83 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 84 za. O 83 ni potrebno glasovati. 84 torej za. Proti, zdržani, sprejeto kompromis 6 za. Proti, vzdržani, sprejeto 86 za, 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 90 za, proti, vzdržani, sprejeto 91 za. Ne. Ta je brezpredmeten. Trindevedeset. Za. Proti. Zdržani. Ne vem, ali je spreto ali ne. Torej, elektronsko glasovanje o 93. Konec glasovanja. Spreto. 94 za, proti, vzdržani, sprijeto. 95 za, proti, vzdržani, sprijeto. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, proti, proti. Dobro, vzdržani, sprejeta, kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj končno glasovanje in sicer elektronsko glasovanje. Le vote je fait. Konec glasovanja.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

tega bomo obravnavali ob 17.30. Ne, to žal ne gre za, kaj ti ob 17.30 ne morem. Preveč zamujamo. Gospa, predsedujoča. Signora predsednica, jo ko predlog, a veces... Gospa predsedujoča, razumem, da moramo včasih spremeniti dnevni red eh, zaradi različnih razlogov, vendar pa imamo tudi mi svoje načrte. In danes popovdne ob pol šestih moram predstaviti poročilo na odboru za pravne zadeve, zato pač ne bom mogel biti prisoten. Monsieur de Grande, j'ai bien compris votre problème. Gospod de Grande, razumem vaš problem, ampak stvar je takšna, da imamo veliko zamudo. In zato bomo morali prestaviti eh, poročilo gospoda Zileja. Ampak eh, dobro, če bomo imeli dovolj časa, ga bomo obravnavali eh, še do povdne ampak ničesar vam ne morem obljubiti. Dobro, gospod Zile, nadaljujemo z naslednjo točko in sicer je to predstavitev eh, prioritet oziroma prednostnih nalog avstrijskega predsedstva. Prišel je gospod eh, Norbert Hofer. zvezdni minister za promet, inovacije in pa eh, tehnologijo. Torej, od 1. julija Avstrija predseduje predsedstvu, eh, zelo ambiciozno si je zastavila eh, svoj načrt za prihodnost Evropske unije. Avstrijsko predsedstvo je že napovedalo, da se želi osredotočiti na evropske rešitve vemo, da je kar nekaj pomembnih dosijejev, ki jih je potrebno obravnavati in ki zanimajo tudi evropske državljane eh, in eh, sicer gre za Passrail, eh, pa tudi za druga aktualna vprašanja v prometnem omrežju, gre za ozemeljsko kohezijo in za evropsko prometno politiko. In vidimo, da državljani ugotavljajo, da ima Evropska unija dodano vrednost in uh, mi v odboru menimo, da je Evropska dodana vrednost nesporna. Uh, potrebno je torej zagotoviti finančna sredstva za izvajanje evropskih projektov. O tem se bomo še pogovarjali, kajti usporedno potekajo tudi pogajanja o uh, proračunu in tudi mi imamo svoje prioritete in sicer uh, mislim tukaj predvsem na digitalizacijo. To je seveda ena izmed ključnih uh, tem uh, tudi v našem uh, odboru, kajti prometni sektor se uh, spreminja. Eh, in eh, sicer tudi zaradi digitalizacije. Kot veste, imamo veliko različnih interesov in lahko računate na našo podporo pri izvajanju različnih eh, evropskih projektov. Sedaj pa vam dajem besedo, gospod minister, za približno 20 minut. Potem pa bom dala besedo koordinatorjem, ki vam bodo lahko zastavili vprašanje ob koncu razprave. Potem pa boste spet vi dobili besedo, da odgovorite. Gospod minister, torej besedo dobite za približno 20 minut. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da lahko danes spregovorim na zasedanju vašega sestanka, na zasedanju vašega odbora v imenu avstrijskega predsedstva ter da predstavim področje prometa. Zastopam tudi, pa tudi našo ministrico za turizem tako da bom pozneje predstavil tudi njeno tematiko. Mi smo se res zapisali doseganju prioritet na tem področju, ker je to prihodnost Evropske unije. Še posebnega pomena je prav to področje, ki ga obravnavate vi. Avstrija je predsedstvo Sveta Evropske unije prevzela 1. julija 2018 v času velikih izzivov mir, svoboda in s tem povezana vse večja blaginja v državah Evropske unije so veliki dosežki evropske enotnosti, ki jo je treba ohraniti. Prav zato je bila zamisel ustanoviteljev Evropske unije, da so države v tesnem gospodarskem sodelovanju in s tem vzpostavijo skupnost, kjer bo mir zagotovljen. Ta tesna povezanost, to spoznavanje duše drugih narodov, drugih držav, drugih državljanov. Prav to je tisto, ki zagotavlja razumevanje za to, da je sodelovanje bistvenega pomena. In to je tudi največja dodana vrednost, po mojem, ki jo predstavlja Evropska unija. Prav ta raznolikost in življenje in sobivanje drug z drugim. Smo pa pred velikimi izzivi, ki jih ne more premustiti nobena izmed držav sama. Mednarodna konkurenca je vse intenzivnejša, zato je treba v Evropi zagotoviti dobro podlago za konkurenco. Pomen varstva podnebja je vse večji in zato potrebujemo učinkovite ukrepe, tako da bomo zagotovili trajnostno mobilnost. Grozi pa nam tudi terorizem in ta je vse večji. Digitalizacija, ki jo je omenila gospa predsednica, nas bo zaposlovala vse saj gre za prednosti, podlage, ki jo moramo zagotoviti za konkurenco in zato na to se moramo res pripraviti. Ko vidimo, kako se svet razvija, imamo na eni strani ZDA, ki so izjemno protekcionistične, Rusija se krepi, potem je tu še Kitajska, kjer je blaginja prav tako vse večja, ima pa Kitajska velik vpliv eh, prek držav Zahodnega Balkana, prek Afrike, prav tako pa tudi na področju infrastrukture, ker gradijo svoje objekte in tu je še Indija. Evropska unija se mora zato dokazati v tem boju konkurenčnosti. Moramo ohraniti svoje mesto in svoje sposobnosti. Komisija je tu pravzaprav gonilo evropske integracije, mora izpolnjevati svoje cilje na tem področju in mora varovati pogodbe pogodbe, ki smo si jih zastavili sami, so tiste, ki se jih moramo držati. Pri konvergenci je jasno, da lahko. Da na nekaterih področjih vse skupaj ni tako preprosto, kot bi bilo videti, in razmišljamo, da bi bilo morda bolje zastaviti nove pogodbe, nove kriterije, vendar pa namesto tega vse države pravzaprav kršimo načela. Oba so zakonodajalca, svet in parlament morata prevzeti svoje odgovornosti do državljanov. Treba je zagotoviti mir, blaginjo, razvoj, konkurenčnost in varnost. Pri pogovorjih s predstavniki komisije in parlamenta ter sveta sem videl, da že obstaja določen prepad. Tu je komisija, tamle je parlament in na tistem koncu svet. In tudi to je lahko naloga našega predsedstva, da poskušamo zagotoviti večjo enotnost. Veste tudi, da je moto našega predsedstva Evropa, ki ščiti, Evropa, ki brani. In mislim, da to lahko zagotovimo tudi na našem področju, da bo promet na cestah varnejši. Tudi za to smo odgovorni. Avstrijska prizadevanja se osredotočajo na to, da bi Evropsko unijo okrepili, da bi zagotovili eh, večjo povezanost med državljani in državljankami ter da bi zagotovili zaupanje državljanov do Evropske unije ter zaupanje med državami članicami ter do institucij Evropske unije. Res bi radi zagotovili velik in občuten prispevek. Natančno vemo, da ima tudi minister pomembno vlogo, sploh ko predseduje svetu. Še pomembnejši pa je tisti aparat, ki stoji za ministrom. V Avstriji imamo upravo, ki deluje zelo dobro in prav ti sodelavci in sodelavke so tisti, ki vodijo številne pogovore in sestanke in skrbijo za to, da dosežemo kompromise, da zagotovimo eh, enotnost in dogovor. Vsem svojim sodelavcem in sodelavkam izjemno zaupam in tistim, ki so aktivni na tem področju, zaupam, da bodo dosegli dobre rezultate. Pogosto ne gre za ministre in ministrice, gre za tiste, ki stojijo za njimi. Rešit za rešitve se opiramo na tiste, ki niso vedno povsem v spredju v javnih očeh. Rad bi tudi predstavil cilje, ki smo si jih zastavili na področju prometa. Radi bi zagotovili razvoj prometnih sistemov, ki zagotavljajo uravnoteženo konkurenco eh, med različnimi vrstami prometa. Radi bi zagotovili dostojno in visoko raven zaščite delovnih in socialnih pogojev. Varnost v prometu bi radi dvignili na še višjo raven. Radi pa bi tudi zagotovili prispevek tako, da se vzpostavi trajnostna in okolju prijazna mobilnost. Na naše predsedstvo gledamo kot na delovno predsedstvo. Pri zakonodajnih prioritetah oziroma pobudah, ki se že na katerih se že dela, bi radi dosegli čim večji napredek, smo pa tudi realistični. Osredotočili se bomo na tisto, kjer vidimo, da bi lahko hitro dosegli dogovor. Reden in odprt dialog s parlamentom, državami članicami in komisijo je za nas ključnega pomena, da dosežemo rešitve. Rešitve, katerim, ki ustrezajo dosežkom sodobnega gospodarstva, ki odpravljajo izkrivljanja konkurence, prav tako pa tudi zagotavljajo izboljšane socialne in ekološke komponente prometnih sistemov, ki so v interesu evropskih državljanov preden povem kaj več o posameznih dosjejih, lahko povem še, da se res moram zahvaliti prejšnjemu bolgarskemu predsedstvu za vse dosežke v zvezi s trenutnimi zakonodajnimi predlogi, ki se jih obravnava. Še vedno sicer ostajajo naloge, ki jih moramo izpeljati mi, se pa moram res prisrčno zahvaliti bolgarskemu predsedstvu, ki je, naloge, ki je te naloge opravljalo pred nami. V Avstriji smo že izpeljali nekaj predsedstev, to je za nas tretje. In vemo, da se je parlament že intenzivno sredotočil na cestni promet v okviru svežnja za mobilnost. Na tem delate že kar nekaj časa in kar se tiče svežnja za mobilnost ena, smo natančno analizirali napredek, ki ga je doseglo bolgarsko predsedstvo na podlagi Eh, predlogov v zvezi z dostopom do poklicov, do trga prometa, v zvezi s časom počitka in vožnje, v zvezi s tahografi, v zvezi z izvrševanjem socialnih predpisov in napotitvijo voznikov. Avstrija se še posebej osredotoča tudi na stališča držav članic, na njihove predloge in ugotavljamo, kje bi lahko dosegli kompromise. Tako da Skušamo najti tiste poti, kjer se kompromis zdi čim bolj realističen. Obljubljam vam, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi našli čim več kompromisov. Tako da zdaj izvajamo intenziven dialog in bilateralne pogovore z vsemi deležniki. E, posebej pa pazimo tudi na stališča parlamenta glede posameznih dosjejev. Čeprav ponekod še nismo v fazi medinstitucionalnih pogajanj. Vsekakor moramo natančno poznati poročila parlamenta in vaše razloge za vaše stališča, če želimo odpraviti status quo in zagotoviti uspešne nadaljne pogovore. Prejšnji teden se je na plenarnem zasedanju so se na plenarnem zasedanju nekatera poročila vrnila v odbor in to je še eden izmed dokazov, kako politično občutljive so te teme in kako težko je najti pravi predlog in pravo pot naprej. Naše predsedstvo bo izjemno pazljivo spremljalo dogajanje in na zasedanju sveta za promet decembra bomo poskušali doseči splošni pristop za dosjeje, ki se zdaj obravnavajo. Kar se tiče predloga o interoperabilnosti sistemu elektronskega cestninjenja in izmenjave informacij, se Avstrija trudi, da bi zagotovili v sodelovanju z Evropskim parlamentom uspešne rešitve. Trialog pa se prične že jutri, 11. julija, in zdi se, da se obetajo dobra in uspešna pogajanja. Potem so tu še drugi dosjeji v svežnju za mobilnost. In tudi znotraj sveta se zastavljajo vprašanja, kako nadaljevati. Svet je precej heterogen in vprašanje, ali bi morali osebna vozila vključiti v direktivo o evrovinjetah in tako na evropski ravni vzpostaviti obveznost da je treba plačevati pristojbine glede na cestne odseke in tako odpraviti svobodno izbiro v državah članicah, ali naj se, ali naj se uporabljajo vinjete ali ne. In države članice na to gleda kot na nekaj problematičnega, saj to posega v načelo subsidijarnosti po njihovem. V okviru predsedstva sveta bi bili radi iskreni. Seveda tudi mi imamo svoje stališče, ampak to ni glavno za nas. Ne želimo izsiliti svojega stališča, to vam obljubljam. Na podlagi različnih mnen in na podlagi velikih razlik, ki obstajajo, pa bo najverjetneje težko zagotoviti bistven napredek pri tem dosjeju. To je tudi treba povedati povsem odkrito. Kar se tiče socialnega in tržnega stebra svežnja o mobilnosti, ter še nekaterih drugih elementov. Eh, bom povedal pozneje še malce več, kar se pa tiče drugega svežnja o mobilnosti. Lahko povem, da se je s tem intenzivno ukvarjalo že bolgarsko predsedstvo. Omenil pa bi predlog o prenovi revizije o kombiniranem, eh, o prenovi direktive o kombiniranem prometu. Ta predlog je bistven element če želimo zagoviti ukrepe za okolju prijazne eh, načine prevoza, je pa vse skupaj zelo kontroverzno tudi v svetu. Odbor za promet v parlamentu se je tudi intenzivno posvetoval o tem dosjeju. Avstrijsko predsedstvo po tem trenutku analizira stališče parlamenta In znotraj sveta se Avstrija trudi, da bi decembra na zasedanju sveta dosegli dogovor, tako da se bodo pogajanja s parlamentom lahko pričela čim prej in da bi se, če se bo le dalo, zaključila v času romunskega predsedstva. Potem pa je tu še en dosje, o katerem ste vi glasovali danes do povdne. To je tudi pomemben element trajnostnega in okolju prijaznega prometa. Gre za direktivo o čistih vozilih. Če si zastavljamo cilje z nizkimi oziroma ničelnimi emisijami, da bi imeli takšna vozila in da bi jih čim bolj uporabljali tudi pri javnih naročilih, se Avstrija trudi, da bi res dosegli napredek pri tem dosjeju. E, sicer se razprave šele začenjajo, tako da se nam zdi, da splošni pristop v, v času našega predsedstva še ni realističen. Bomo pa skušali doseči čim več. Potem je tu še tretji del svežnja o mobilnosti in sicer varnost v cestnem prometu. Res bomo skušali biti čim bolj pozorni na razvoj dogodkov in izzive na tem področju. Izvaja se tudi revizija direktive o splošni varnosti in direktive o varnosti infrastrukture. Posvetovanja v delovnih skupinah sveta so se že pričela, zastavili pa smo si cilj, da bi tudi pri teh dveh dosejih dosegli splošni pristop. Ker je učinkovita in sodobna infrastruktura podlaga za inovativne in učinkovite sisteme mobilnosti, je naše predsedstvo še posebej pozorno na določbe ki se tičejo prometa v uredbi CEF in predlogu o izvajanju vse evropskih prometnih omrežij. Pomembno je tudi, da svet in parlament zagotovita ustrezno finančno podporo za CEF 2.0. Možna so tudi dodatna sofinanciranja na ravni EU v zvezi z okolju prijaznim prometom pri čemer se pazi predvsem na obrobne regije. In tudi to je eden izmed pomembnih elementov infrastrukturne politike. Na področju zračnega prometa verjetno veste, da se predsedstvo trudi zagotoviti dober prispevek k temu, da se konkurenčnost Evrope izboljša. Pri tem bi omenil predvsem pogajanja s parlamentom o prenovi uredbe o zagotavljanju konkurenčnosti v zračnem prometu. 7. junija prometni, so prometni ministri na zasedanju sveta dosegli dogovor, mi pa se trudimo, da bi našli ustrezno rešitev, ki bo v interesu evropskega gospodarstva ter tudi evropskih delavcev in delavk. Avstrijsko predsedstvo bo tudi izpolnjevalo mandate, eh, bo, bo spremljalo mandate komisije in dosežke, ki jih bo ta dosegla pri pogajanjih s tretjimi državami. Na področju pomorskega prometa, no sicer do morja nimamo neposrednega dostopa, a kljub temu sredotočili se bomo tako na promet po celinskih plovnih poteh, kot tudi na pomorski promet. Avstrijsko predsedstvo bi rado sprejelo sklepe sveta na področju celinskih plovnih poti, da bi tako zagotovili učinkovit večmodalni prometni sistem. Na področju pomorskega prometa se bomo pogajali z Evropskim parlamentom o predlogu v zvezi s pristaniškimi sprejemnimi zmogljivostmi. Do konca leta bi radi dosegli dogovor. Poleg tega bi radi dosegli splošni pristop pri predlogu uredbe o vzpostavitvi Evropskega enotnega okenca in da bi radi bi dosegli bistven napredek pri predlogu direktive o spremembi obstoječih direktiv v zvezi, v zvezi z minimalnimi zahtevami za izobrazbo pomorščakov ter vzajemno priznavanje kvalifikacij pomorščakov. 3. decembra 2018 bo potekal svet za promet v Bruslju vsaki dve leti, pa se osredotočimo tudi na zasedanje držav, eh, ki ležijo ob Donavi. 19. in 30. oktober pa bo v Gracu potekalo še neformalno zasedanje sveta prometnih eh, in turističnih ministrov, pri čemer se bomo osredotočili na dekarbonizacijo, varnost v prometu, novo vrsto mobilnosti in multimodalnost. Tako se vsebinsko počasi tudi zaključuje krok. Povsod bomo pazili na okolju prijazen, varen promet, pazili bomo na ukrepe za izboljšanje evropske konkurenčnosti, prav tako se bomo osredotočali naprimer na infrastrukturo ter tudi na neformalne interdisciplinarne elemente, ki pravzaprav vsak posebej predstavljajo še en kamenček v mozaiku oziroma včasih celo mejnik na poti do trajnostnega prometnega sistema v Evropi. Tako počasi bom končal s predstavitvijo prometnega sektorja in avstrijskega predsedstva. Rad pa bi še enkrat povdaril, kako pomembno se avstrijskemu predsedstvu zdi, da ohranjamo dober stik s parlamentom. In omenil bi še tole. Z našim predsedovanjem se bo Avstrija trudila, da bomo gradili mostove ter tako zagotavljali še vnaprej enotnost in nadaljni razvoj Evropske unije. Eh, kot že napovedano, bi na kratko spregovoril še v imenu svoje kolegice Elizabet Köstinger, ki se danes ni mogla udeležiti vašega zasedanja, ker je tik pred rojstvom svojega prvega otroka. Gospa ministrica Köstinger vas prisrčno pozdravlja, tudi sama je bila nekaj časa evropska poslanka, izjemno angažirana, tako da vsekakor pozna ulogo vaše institucije in to zelo natančno. Številni izmed vas pa Elizabet tudi osebno poznate. Trenutni razvoj turizma v vsej Evropi kaže, da ta za številne evropske regije in mesta predstavlja pomembno gonilo, motor za rast predvsem na podeželju, vzpostavlja delovna mesta ki se ne morejo seliti drugam izven Evrope. Potovanja ljudi povezujejo in spodbujajo kulturno izmenjavo. Turizem je sicer v prvi vrsti v pristojnosti držav članic, regij in skupnosti in z vidika subsidijarnosti je to seveda dobro. Vendar pa ima turizem tudi močan horizontalni značaj. Gre za notranji trg, inovacije, digitalno področje, regionalni razvoj, kohezijo, naložbe v ljudi, izobraževanje, kulturne in naravne vire, okolje. Vse to so teme, s katerimi se ukvarjamo na evropski ravni. To so tudi teme, ki so izjemno pomembne za nadaljni trajnostni in vzdržni razvoj turizma v Evropi. Zato je treba ustrezno pozornost svet, po, posvetiti tudi turizmu. Zaradi svoje razsežnosti in dinamike rasti, ki jo je dosegal, je edino smiselno, da so evropski podporni programi za ta sektor dostopni, da so ustrezni, tako da lahko turizem res razvije svoj potencial. Srednji sloj na kitajskem v Indiji je vse močnejši. Generacija baby boomerjev ima zdaj dovolj časa, da potuje, tako da je to zelo pomembno za turizem. Ta res lahko raste. Treba pa je zagotoviti okvirne pogoje za več kot 2 milijona izjemno majhnih podjetij in naše predsedstvo vsekakor upošteva načelo pomisli najprej na majhne. Številna majhna podjetja na področju turizma ne smejo trpeti zaradi nepotrebnih in preveč zapletenih določb in birokracije. Zato je treba vzpostaviti poštene konkurenčne pogoje. Avstrija bo še naprej izvajala konstruktiven pristop med državami članicami in drugimi evropskimi deležniki in začetek oktobra bo potekal 17. Evropski turistični forum na Dunaju. Takrat se bomo pogovorili, kakšne strategije je treba razviti, če želimo na dolgi rok izboljšati kakovost življenja in zagotavljanje dodane vrednosti. Res pa se bomo veselili, če bomo na Evropskem turističnem forumu videli tudi katerega izmed vas. No, res mi je žal, ker sem govoril malce dlje. Najlepša hvala za vašo pozornost in hvala tudi že vnaprej za gotovo dobro sodelovanje v prihodnji polovici leta. Prepričan sem, da bomo skupaj dosegli marsikaj, sem pa na razpolago za vprašanje. Hvala lepa. Merci, hvala lepa, gospod minister. Uporabili ste besede, ki si jih je potrebno zapomniti. Rekli ste, da potrebujemo evropsko dodano vrednost, jamstvo za prihodnost Evrope. Eh, govorili ste o tem, da potrebujemo Evropo, ki eh, ščiti. Eh, rekli ste, da je skrajni čas, da poskrbimo za nove pobude na področju konvergenčnosti. Oh, kakšno navdušenje nad Evropsko unijo. In kot ste dejali, Eh, biti moramo tudi konstruktivni. In uh, slišala sem uh, tudi, da ste uporabili eno besedico, ki jo boste razložili uh, na svetu. Uh, in sicer ste govorili o konklah. Uh, morda uh, bi uh, nam lahko kaj več povedali o tem, uh, kdaj bomo videli beli dim. Uh, Eh, in eh, kdaj bo prišlo do napredka na tem prometnem področju. Torej, potrebno je zares doseči napredek. Eh, sedaj pa bomo kar začeli z razpravo z kolegi. Vin van den Kamp bo prvi na vrsti in kot bom to dejala vsem drugim članom. Eh, naj povem tudi vam, da je vaš čas omejen na dve minuti, torej dve minuti za koordinatorje. Drugi člani pa bodo dobili eno minuto. Gospod Vimanden, kam beseda je vaša? Hvala, gospa predsednica. No, kar se tiče skupine ELS, najprej toplo pozdravljamo avstrijskega ministra, želimo vam obilo uspeha. Vsi dobro vemo, kakšne so stvari v tem trenutku. Avstrija je sestavila kar nekoliko nenavadno koalicijo in eh, mislim, da iz vaših osebnih izkušenj veste, kako nevarni so lahko leti. Vsekakor morate ostati zdravi. In nevarni hobi eh, so nekaj, pri čemer moramo biti pazljivi. To lahko povem iz lastnih izkušenj. Za predsednica, če si pogledamo, kako se razvijajo ZDA, Rusija in Kitajska, smo mi včasih res šipkejši akter. Res je da bo Avstrija spodbujala evropski razmislek. In vidim, da bi radi dosegli tudi splošni pristop v zvezi s svežnjem še do Božiča. Avstrijsko stališče o cestninah in osebnih vozilih pozavi s tem je dobro znano. Uh, bi pa se navezal na to, kar ste rekli o instrumentu za povezovanje Evrope. Gospod eh, Kurz, avstrijski kancler, bi rad kaj privrčeval. Eh, se vam zdi, da boste uspeli ohraniti financiranje CEFA v vaših pogovorih? E, besede so eno, ko pa pride do eh, razdelitve denarja, je pa to nekaj povsem drugega. Potem imamo tu še celinske plovne poti. Vi imate tesne stvari stike z Mačarsko in Romunijo. In eh, celinske plovne poti, predvsem Donava, mislim, da se lahko eh, še obsežno razvijajo. Eh, čestitke gospe Köstinger za rojstvo otroka. Turizem je vsekakor pomemben. In paziti moramo, da ne bomo vzpostavili postavljali prevelikih ovir za vse sodelujoče. Hvala lepa. Gospod Vandekam, gospa Grasvajlar Heinz je naslednji. Hvala lepa. E, lepe pozdrave zveznemu ministru za promet. Vaš program sem si ogledala. Program predsedstva in eh, zdi se mi povedno, če si pogledamo prometno področje. Na eni strani vidimo številne izjave, ampak konkretni cili pa še manjkajo. Eno je vsekakor zagotavljanje ustreznih pogojev za delo in pogojev nadaljavo. EVP eh, e in eh, FP PE, pa smo videli, kako so glasovali prejšnji teden na plenarnem zasedanju, ko se je glasovalo o uh, svežnju za mobilnost. Tako da je tako že kar malce sporno. Seveda smo za to, da se zagotovi, da, bomo, da bodo vozniki imeli ustrezen čas vožnje in počitka. Se je pa odločilo, da bodo delali 60 ur na dan in pri tem niso bili ustrezno vključeni socialni partnerji. In tu se mi zdi, da to že nasprotuje vašim izjavam. EVP in FPE so glasovali kot so prejšnji teden in to kaže, da socialna zakonodaja gotovo še nima nekega skupnega pristopa, skupnega stališča. In zato me zanima, kako vi gledate na te dosjeje o napotitvah delavcev, o času vožnje in počitka. Kako je z napotitvami? Se zauzemate za to kot EVP ali ste pravzaprav za deseti odstavek pri napotitvah, tako kot je glasovala FPÖ prejšnji teden. Potem pa še eno vprašanje. Katere konkretne ukrepe boste zastavili vi, da boste preprečili socialni dumping na evropskih cestah in še nekaj? Eh, kako bo z dvigom najdaljšega časa dela na 12 ur na dan? kako bo to vplivalo na voznike in voznice, potem pa me zanima še, kako bo z Evropskim organom za delo, ki ne bi bil spostavljen na novo. Kakšno je vaše mnenje? Eh, ste pripravljeni predati svoje nacionalne pristojnosti, tako da bi Evropa pridobila več nadzora in da bi se s tem lahko učinkoviteje borili proti socialnemu dumpingu? Zanima me še, kako bo s situacijami, ki so zelo prekerne. Državljani trpijo. Katere ukrepe bi zastavili vi kot minister, da bi eh, razbremenili situacijo na Brennerju? Hvala lepa, gospod Zile. Uh, Hvala. Pozdravljeni, gospod minister. Z gospodom Hoferjem smo se srečali pred nekaj tedni na konferenci predsednikov. Spomnim se vašega glavnega mota Evropa, ki ščiti. V prometnem sektorju seveda obstaja nekaj tveganih situacij, predvsem kar se tiče svežnja o mobilnosti, v kolikšni meri bomo ščitili. Eh, mi kot EKR smo seveda za notranji trg in zato se res borimo, da bi našli dobre rešitve tudi pri nas v parlamentu. Rdeča linija je, če pripravljate novo zakonodajo v svežnjo mobilnosti, eh, ko imate varstvo socialnih pogojev na eni strani in eh, spodbujanje notranjega trga na drugi strani. Imamo tudi naše stališče, pravite, o svežnju o mobilnosti, pa ga žal nimamo. V odboru za promet mislim, da smo dobili dober kompromis v zvezi s svežnjem o mobilnosti ena, pa smo potem izgubili na plenarnem zasedanju. Potrudili se bomo sicer po najboljših močeh, ampak svet mora delati naprej. Kot ste rekli, vaše predsedstvo je delovno predsedstvo. Potem sledi romunsko predsedstvo. Ampak eh, ne vem, če se boste vi lahko pogajali s parlamentom o mobilnosti, kot bi se lahko. Eh, to je že ena izmed nevarnosti. Svežen o mobilnosti številka ena, opisali ste situacijo, skušali boste nadaljevati z delom eh, bolgarskega predsedstva. Potem pa je tu še en element, avtobusi, o čemer govori moje poročilo in dostop do trga. Uh, Ali načrtujete kakršnokoli razpravo v zvezi s tem vprašanjem? To me zanima. Najprej moramo sicer pri nas dokončati prvo razpravo, ampak vi ste drugi so zakonodajalec. Uh, Poleg tega pa se mi zdi nujno, da vi tudi razpravljate in sicer o instrumentu za povezovanje Evrope. Tu ne gre le za sredstva, gre tudi za to, kako se bodo porabila za kohezijo, za druga področja. Zato bi res rad prisluhnil vašim odzivom. Potem pa je tu še tako imenovana vojaška mobilnost. Uh, Ej, to je zdaj novo vprašanje v instrumentu CEF. Omenili ste Rusijo, ZDA in tako naprej. Rusija se pravzaprav ne razvija, razvija samo en sektor, vojaškega. In zato se mi zdi ta vojaška mobilnost v Evropi izjemno pomembna. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Zile. Eh, Sedaj pa damo besedo gospodu Telički. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod minister. Pozdravljam vas tudi v imenu politične skupine ALDE. Moje izkušnje z avstrijskim presedstvom so, da se vedno zelo dobro zavedajo interesa Evropske unije, ne samo nacionalnih interesov in ste vedno zelo pošten zagovornik. Lahko vam zagotovim, da boste pri vaših prizadevanjih imeli um, našo podporo. Omenili ste vaš moto, to je okrepiti Evrope, Evropo in uh, to uh, se nam tudi zdi potrebno, da ne bi prekoračili pristojnosti in da ne bi preveč uh, zašitniško delovali. Omenili ste tudi vaše prioritete, še posebej, ko gre za področja, kjer obstaja možnost napredka. Rad bi tudi dodal, da bi med prednostnimi nalogami morali imeti svežen mobilnosti. Tudi tukaj želimo doseči napredek. Želite izdelati poročilo o napredku in. Glasovanje prejšnji teden eh, je za nekatere preveč eh, zavajajoče. Veliko krat eh, menimo, da smo preveč odvisni od rezultata glasovanja in zanima me, kaj vi menite, kaj bi lahko popravili v tem svežnju. Še vedno imamo vprašanje kabotaže pri napotenih eh, voznikih pa je zadeva popolnoma drugačna. In verjetno se strinjate z mano, da je realnost drugačna od eh, naših. Um, od tega, kar si predstavljamo. Torej, kaj bi lahko spremenili, da bi dobili podporo tudi naprej na zasedanju? Kje so najpomnejše točke in če bi gradili na tej podlagi mislim, da bi lahko dosegli dober rezultat. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Hvala lepa, gospod eh, Telička. Sedaj pa ima besedo gospod Kramer. Najlepša hvala. Tudi sam se zahvaljujem za eh, vašo predstavitev. Omenili ste dekarbonizacijo prometa. To je zelo pomembno vprašanje. Omenili ste tudi cestnine. Imamo različna stališča v državah članicah. Sam eh, vem, da se Avstrija zauzema za cestnine, za um, in posebna pravila za tuje voznike. Vi, mi vemo, da želimo prenesti tovorni promet na železnice, vendar pa potrebujemo pošteno konkurenco. Jasno je, da. Moramo zaščititi podnebje, vendar pa po isti, čas, po isti strani želimo kaznovati okolju prijazne vrste prometa. Opremili smo tovorna vozila v Nemčiji in po, za, mislim, da potrebujemo nova evropska pravila za vse, za celo Evropo. To je tehnično mogoče in s tem lahko tudi rešimo veliko človeških življenj. In še tretjič, financiranje inštrumenta za povezovanje Evrope. V Evropi imamo veliko težav s financiranjem. V zadnjih letih smo uložili milijarde za povezanje Evrope. Sedaj pa vidimo, kje so meje. Eh, našega delovanja in zelo težko svet pravi, da morajo države članice popraviti vrzeli v meji. V 80-ih letih imamo železnico z Dunaja do Prage, po drugi svetovni vojni smo to potem prekinili. Avstrija pa ni nič storila za to, da bi znova vzpostavili železnico na vzhod kaj boste vi storili le tega, to bi bil zelo dober zgled tudi za druge države članice in da bi vam sledili in še zadnje vprašanje glede svežna mobilnosti. Mi imamo evropsko načelo enako plačilo za enako delo na, en, na istem mestu. To verjetno ne velja za tovorna vozila vsakič, vendar pa moramo to upoštevati tudi pri voznikih. Vozniki iz Romunije bi naj bi dobili samo polovico plačila, ker prihaja iz Romunije, vendar pa mislim, da bi si morali prizadevati, da bi plačali vse enake. Najlepša hvala, gospod Kramer. Sedaj pa gospod Majer. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči pravili, eh, rekli ste, da moramo biti kratki, mm, zato vas bom najprej pozdravil in eh, se vam zahvalil, da ste prišli. Vem, da imate veliko dela. In najlepša hvala, da ste prišli sem in da lahko združimo tri inštitucije tukaj v Evropskem parlamentu. in zelo sem vesel, da sem lahko osebno slišal, kakšen eh, delovni načrt imate in kaj lahko storite za napredek. Omenili ste promet in pa različne drže in vidike glede nekaterih vprašanj. Obžalovanja vredno je, da se socialisti ne pridružujejo temu programu. Omenili ste svežen mobilnosti prejšnji teden in tega smo zavrnili zaradi tega, ker eh, primankuje nekaj socialnih vedikov. Torej, vi pravite, da želimo Evropo, ki bi ščitila in kaj lahko storimo na tem področju, na področju prometa, kako bi lahko izboljšali varnost na evropskih eh, cestah, da bi lahko preprečili in zmanjšali število ranjenih in eh, smrtnih žrtev na cestah. Kaj bi vi storili na področju avtomatizacije in povezovanja? Iz moje regije v Gracu imamo pilotni projekt ste na tem področju že iz leta 2017, še četrto vprašanje. Imamo zgodbo o uspeha, o pretovarjanju prevoza blaga in o prenosu na železnico. Radi bi prenesli 32 odstotkov eh, blaga na železnico. Evropska unija si želi, da bi, jih, eh, da bi dosegli 20 odstotni prenos. Kaj boste vi storili na tem področju? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Majer. Smo še pri koordinatorjih. Sedaj dajem besedo gospe Ajuto. Sì, grazie Presidente. Allora io do il benvenuto. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam ministra in naj vam povem, da sem poročevalka eh, za kombiniran prevoz. Zelo me veseli, da je to ena izmed vaših eh, prioritet. Mi že imamo besedilo in smo pripravljeni na pogajanja. Uh, upam, uh, da bomo imeli uh, oziroma našli veliko skupnih uh, točk, kajti to, kar želimo, je uh, uspodbujanje te nove oblike prometa in to je ključnega pomena za uspodbujanje uh, kombiniranega prevoza za prenos. Uh, prevoza blaga z cest eh, na železnice in eh, na plovne poti. In eh, seveda moramo govoriti tudi o težavah med državami članicami. Za majhne, srednje velika podjetja je to še prav posebej pomembno recimo brenerski prehod, eh, ne moremo več zagotavljati eh, ustrezne eh, izmenjave in pa prevoza blaga. Torej, glede tega, da je tukaj potrebno nekaj storiti, se zagotavo strinjamo. Če pa pogledamo, prvi svežen mobilnosti, recimo napotitev delavcev, kabotažo. Težko je napovedati končni rezultat prvega svežnja mobilnosti. Mislim, da bi eh, lahko dosegli več v pogajanjih. Eh, temeljno usmeritev v parlamentu imamo in želimo si, eh, da eh, bi tudi Evropski svet z nami sodeloval. Veselimo se že trialoga. Hvala. Najlepša hvala, gospa Juto. Sedaj damo besedo predstavnikom odbora in S tem bom tudi vstopil iz mesta eh, predsedujočega. Najlepša hvala. Najlepša eh, hvala, gospod minister, za vašo predstavitev, ki je bila zelo jasna. Omenili ste, da obljubljate boljše sodelovanje s svetom in komisijo. To sodelovanje je dobro, vendar pa v tem sodelovanju obstaja nekaj vrzeli. Komisija je. komisija je zapravila tri leta za to, da je prenesla svežen mobilnosti eh, svetu in parlamentu v treh delih. Torej imamo kar 300 zakonodajnih dosijejev svežen mobilnosti, torej zelo obsežna zadeva. Rada bi omenila kombiniran prevoz. Naše gospodarstvo je odvisno od poceni prevoza, istočasno pa moramo zavarovati okolje v čim večji meri. Ta direktiva bi bila dobra za ta namen in zanima me, če bo Evropsko pre, predsedstvo nadaljevalo z delom na, področ, na področju te direktive kljub eh, negativnemu izidu na glasovanju. Imamo torej eh, veliko prednosti eh, pri tej direktivi, zanima pa me, kaj namerava avstrijsko predsedstvo storiti za napredek na tem področju. Torej, prosim, da spoštujete čas za govor, v nasprotnem primeru vas bom morala prekiniti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod minister. Rada bi izvedela kaj več o kompromisu s svežnjo mobilnosti. Kakšen je vaš pristop? Še posebej zato, da potrošniki ne bodo plačevali previsoke cene, da majhna podjetja ne bodo trpela zaradi prekomernega birokranskega bremena in da prevozniki ne bodo trpeli zaradi različnih pravil v transitnih državah. V Franciji, na primer, imate več različnih sistemov. Kaj boste storili vi v vašem eh, predsedstvu za to, da boste odpravili ne utemeljena pravila, ki jih eh, želijo nekateri uvesti in kaj boste storili, na področju zaposlovanja. Boste sprožili izmenjavo informacij glede različnih sistemov plačevanja. Najlepša hvala, gospod Hofer. Tri vprašanja. Zanima me, kaj vi menite o ukinitvi premika zimskega na poletni čas kaj boste vi storili eh, glede e, ekoloških linij in tovornih vozil in pa tudi zanima me, kakšni so vaši načrti glede letalskega prometa in železnice. Najlepša hvala, gospod De Monte. Ministro. Ja, najlepša hvala, gospod minister. Vsako predsedstvo seboj prinaša tudi nacionalne interese. V primeru Estonije je šlo za digitalizacijo, v primeru Bolgarije za Zahodni Balkan. Vi govorite o Evropi, ki ščiti, ki brani, govorite o terorizmu, o organiziranem kriminalu, o uh, nezakonitem priseljevanju, o pranju denarja, o goljufijah na splošno, o ponarejanju dokumentov, uh, o drogah in tako naprej. Uh, rada eh, bi vam zastavila vprašanje. Kaj ti eh, prihajam eh, iz Julijske krajine in zaradi tega me zanima, kakšne načrte imate zapreti, želite brenerski predar, kakšne načrte pravzaprav imate v zvezi z tem. Eh, vzpodbujate zapiranje in pa strah. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod De Monte. Gospod Marinesko, beseda je vaša za minuto. You, <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod minister. Omenili ste strategijo za Donavo. Mislim, da je to vprašanje zelo pomembno. Avstrija koordinira sektor plovnosti skupaj z drugimi državami, njimi tudi z Romunijo. Težava pa je v tem, da države članice nimajo enakih interesov, ko gre za zagotavljanje sredstev za to, da bi zagotovili plavnost. Mogoče bi lahko v vaših srečanjih, ki jih boste organizirali, lahko organizirali tudi srečanje s temi državami članicami, in prepričali države članice, da države članice zagotovijo sredstva za zagotavljanje plovnosti na Donavi. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Anderson, beseda je vaša. Gospod minister, Kevlin mm, Heinz je šla na drug odbor vendar pa me je prosila, da spregovorim v njenem imenu. Govorili ste o zaščiti delavcev in državljanov. In kaj bo, eh, kakšni so vaši načrti za napredek na področju agencije za poslovanje? In še to, kar je dejal gospod Kramer za enako plačilo voznikov prevoznih podjetij. In kako boste odpravili prekarne razmere na delovnem trgu? voznikov in pa še vprašanje pravic um, potnikov v železniškem prometu. Kaj boste vi storili za zboljšanje situacije potnikov in pri uveljavljanju njihovih pravic? Hvala lepa, gospod Zdovski, beseda je vaša. Merci, madam la prezident. Euh, Herr minister Kofa, ich möchte. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod minister Hofer. Pozdravljam vas eh, v vaši novi vlogi in v našem odboru. Imam vprašanje za vas, govoril bom polsko. Dvakrat smo slišali vaše stališče glede socialnega dumpinga. In tukaj gre za prakso, ki pomeni prodajo blaga po nižji ceni, kot je proizvodna cena. Seveda imamo Evropejce iz vzhodne Evrope in eh, tudi iz eh, drugih eh, držav so upleteni vprašanje, vendar pa tukaj ne gre za dumping. Če se strinjate z mano, bi rad slišal kaj več o tem, kaj vi menite, kdaj gre za socialni dumping. Ko govorimo o enakem plačilu za enako delo, za, za enako delo in zakaj ne govorimo o tem, ko gre za istega delodajalca. Najlepša hvala, gospa Arnutu. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa gospod minister, za današnjo predstavitev. Dejali ste, da je vaša prioriteta eh, zaščita in to je tudi naša prioriteta. Potrebno je zaščititi državljane Evropske unije, naše sodržavljane, pa tudi našo industrijo, naša podjetja v eh, tem času globalizacije, nelojalne eh, konkurence in drugih izzivov. Eh, Dunaj, na Dunaju bo oktobra potekala konferenca na visoki ravni na to temo. Eh, to konferenco organizira vaše predsedstvo. Eh, potrebno je vzpostaviti sodelovanje med državami članicami, letalskimi družbami in tako naprej na evropski ravni potekajo pogajanja in zanima me, kakšno stališče bo imela Avstrija na uh, srečanju na vrhu in katere ukrepe nameravate eh, zagovarjati, zato da bi zagotovili enakopraven položaj za evropske letalske prevoznike, ki jim grozijo predvsem zalivski prevozniki. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Arnoto. Gospod minister, veliko vprašanje je bilo zastavljenih. Torej, pričakujemo tudi veliko odgovorov. Dala vam bom čas, da odgovorite na ta vprašanja in če bomo potrebovali še dodatne informacije, se bomo obrnili na vaš kabinet. Torej, dajem vam besedo, da odgovorite na vsa vprašanja. Najlepša hvala, gospa predsednica. Res je, zastavili ste mi ogromno vprašanj in storil bom najboljše. In ne pozabite eh, razložiti eh, to eh, metodo dogovorov. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mogoče bi začel kar s tem vsaj pri prvem in drugem delu v svežnju mobilnosti obstaja veliko razhajanj v stališči. To smo videli tudi v Evropskem parlamentu. Premišljeval sem o tem, kako bi lahko premostili eh, ta različna, te razlike v stališčih in kako bi lahko pritegnili države, ki imajo največje razhajanja in da bi jih lahko približali v svojih stališčih, da bi razumeli različna stališča in mogoče srečanje sploh ne bo potrebno, mogoče nam bo to uspelo že prej. Torej, morali bi vsaj poskusiti, preden razglasimo neuspeh. In radi bi dosegli čim več rezultatov. To je zelo pomembno. Gospod Van de Kamp, najlepša hvala za vse lepe želje in eh, res je, da obstajajo eh, nevarnosti, ko gre za starejše voznike. Tudi sam sem bil deležen v prometni nesreči in sem preživel kar nekaj časa v bolnici in o tem sem potem premišljeval eh, kar veliko. Imamo zdaj en kitajsko, velika akterja, ne vem, kako se bo zadeva protekcionistične Amerike razvijala naprej. Um, za kitajsko vemo, kaj se bo zgodilo. Postala bo največje svetovno gospodarstvo in v Evropi ne smemo razmišljati o slabih odnosih s Kitajsko in ZDA, ampak o dobrih odnosih, vendar pa moramo biti tudi močni in samozavestni in premisliti, kje lahko sodelujemo. In cestnine, ki ste jih omenili. Veliko krat je bilo zastavljeno to vprašanje. Pri cestninah gre za to. In gre za vozila, osebna vozila in eh, lahka tovorna vozila. Res je, da države članice imajo svoje lastne sisteme. Mi na, v Avstriji imamo še dodaten eh, davek za nafto, torej obdavčen je vsak eh, liter porabljenega goriva in eh, pri previdni vojni, eh, vožnji lahko vozilo porabi manj goriva. Torej, mi bomo pregledali, kako lahko čim bolj približamo različne sisteme v državah članica. To je zelo pomembno. Ni namreč prav, da sistem ene države prevlada. in pa eh, sredstva. To je za proračun, to je bolj v pristojnosti finančnega ministra. Katera so največja področja? Torej povezovanje Evrope, spet geje, izobraževanje, raziskave, to so največji izzivi za Evropsko unijo in za proračun. Zato potrebujemo tudi ustrezna sredstva, to je jasno, zato da bomo lahko čim bolj učinkoviti. Omenili ste eh, notranje vodne poti in eh, srečanje na Dunaju in res je pomembno je, da dobimo vozlišče v vzhodni Avstriji, ki bo povezano tudi s pristaniščem in letališčem, da ne bomo preobremenili ceste. Vendar pa bo to vorni prevoz za to vozlišče res zelo pomembno. Do leta 2030 upamo, da bomo dosegli uh, um, zaključek tega vozlišča. Se opravičujem za slab glas. Aha, gospa Heinz, um, odšla je. Torej, zastavili ste mi vprašanje o najpomnejših ciljih. Želimo storiti čim več. Naši sodelavci že zelo trdo delajo in vodijo poga, pogovore za doseganje čim več kompromisov. Imamo kar 50 sestankov. Res je, da želimo doseči čim več rezultatov. Imamo Višegrad Plus in Road Alliance, torej imamo tukaj možnosti za kompromis. Torej, da bodo vozniki res pravočasno in redno hodili domov, veliko jih prespi kar na cesti ali pa v motelu. Tukaj moramo res um, storiti čim več, da dosežemo čim boljše rezultate. Tukaj imamo socialni dumping. Uh, 12-urni delovnik, tukaj ne gre za mm, nobene, noben dvom. Če nekdo dela 12 ur, mu je treba dati finančno nadomestilo in tudi počitek, potem pa mora nadaljevati z 8-urnim delovnikom. Potem imamo brenerski prehod tukaj potekajo gradnje in priprave, vendar pa moramo skušati čim hitreje doseči prenos prometa na ta prehod, da bomo um, odpravili breme z cest. Res pa je, da tega ne moremo storiti čez noč. Seveda si želimo, da bi čim prej dosegli napredek imamo pa na nekaterih odsekih kar velike težave. Omenili ste tudi agencijo za zaposlovanje. Jasno je, da, da socialni predpisi v Evropski uniji veljajo tudi za cestni promet in v tej agenciji imamo možnost, da dosežemo bolj učinkovit nadzor po celi Evropski uniji. Seveda pa nam ni treba čakati na ustanovitev te agencije. To lahko storimo že prej. To je ena pomembnejših nalog. Gospod Zile, kje je? Aha, tukaj. Se upravičujem. Vi ste omenili naš moto Evropa, ki ščiti in to v povezavi svežnja mobilnosti in najtežjih delov. Lahko bi vam omenil en sam primer in eh, to so samovozeča vozila. Mi moramo povezati to področje s področjem dostopa do trgov in eh, pa predpisov za voznike. Torej, tukaj bomo imeli veliko dela. Želimo pa doseči čim večji napredek na področju socialnega stebra svežna mobilnosti. Najprej bomo počakali na to, kaj bomo tukaj storili. Potem ste omenili čezmejno delo. In res je najprej treba preučiti, kakšen vpliv bo to imelo regionalno in na nacionalni ravni za njihovo mobilnost in da obstajajo tukaj tudi odprta vprašanja subsidijarnosti. ne zdi se nam verjetno, da bi ta predlog lahko zaključili v času avstrijskega predsedovanja. Takšna je sedanja situacija. Omenili ste tudi vojaško mobilnost. Na našem ministrstvu za obrambo in za evropske zadeve um, želimo izdelati akcijski načrt skupaj s pri drugimi pristojnimi ministrstvi. Tukaj namreč eh, imamo vprašanje kompatibilnosti infrastruktur in prometnih vidikov vojaške mobilnosti. 28. junija v sklepih sveta smo zapisali, da moramo pri vsem tem upoštevati suverenost držav članic in na to gledati celovito v povezavi z neutralnostjo. Treba jo upoštevati in povezati civilne in vojaške eh, vidike. Gospod Telička. mi je zastavil vprašanje oziroma je menil, da ima Avstrija zelo dober občutek za to področje in omenili ste tudi konkurenčnost Evrope na tem področju moramo imeti veliko volje, zato da bi lahko povečali konkurenčnost Evrope. Veliko krat vprašujemo, sprašujemo naše državljane, kako zelo zadovoljni so z Evropsko unijo in kdo je Evropska unija pravzaprav. To ni neka oddaljena inštitucija, ampak gre predvsem za države članice. Ko imajo države članice težave, ponavadi krivdo zvalijo na Evropsko unijo in ko imamo težave v Evropski uniji in imamo težavo s konkurenčnostjo, je to odvisno tudi od odločitev, ki se spremejo v državah članicah in ne v neki oddaljen inštituciji. To moramo ponotranjati. Vsakdo jim nosi svojo odgovornost in vsakdo mora prispevati k temu, da bo Evropska unija lahko delovala tudi pri večjih evropskih vprašanjih. Gre za subsidijarnost in pri več vprašanjih lahko državčnice same rešijo vprašanja, vendar pa imamo veliko vprašanje in to je konkurenčnost in to je velik pretis in gre, tukaj gre za evropsko vprašanje. Sami tega ne bomo zmogli. Potem pa imamo še vprašanja. Vedno je dobro, ko eh, zamešam priloge, potem je stvar zelo zanimiva. Prosim za malce potrpljenja. Gospod Kramer. Uh mhm. -huh. Gospod Kramer, obljubim vam, eh, da vas ne bom pozabil. Torej imamo kombinirani promet in intermodalnost in za brenerski prehod. Tukaj moramo storiti vse, da bomo promet prenesli na železnico. torej imamo eh, nove tehnike, ki jih lahko uporabljamo za lažji prenos eh, tovora blaga na železnico. Tunel bo zgrajen leta 2027 in naj poudarim, da je da bo v naslednjih petih letih 30,9 milijarde evrov Avstrija vložila v železnico. In to je za majhno državo zelo veliko. Aha, imam še malo časa. Bom skrajšal. Gospod Šmit. Je Poslanka je omenila sodelovanje s komisijo in svetom, ki naj bi bilo dobro, vendar pa ga je treba še izboljšati. Treba je omeniti tudi težko situacijo zaradi brexita. Torej, pri velikih vprašanjih in prihodnosti prometa moramo rešiti pomembna vprašanja. Britanci bodo izstopili iz Evropske unije, ne bodo pa odšli iz Evrope in Britanci bodo za nas ostali zelo pomembna partnica za področja prometa, digitalizacije in tako dalje. To moramo poštevati pri pogajanjih in ne smemo storiti napake in reči, vi ste izstopili iz Evropske unije, zato vam bomo otežili življenje. Tega ne smemo storiti, ampak moramo poiskati iskati rešitve. Omenili ste tudi varstvo podatkov. Vozilo se v tem trenutku um, lahko oddaja ogromno količino podatkov. Pomembno je, da vemo, da podatki so v lasti lastnika vozila in samo lastnik se lahko odloči, kaj bo storil s temi podatki. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Gospa Lukajevska. Okay, mi je zastavila vprašanje glede stroškov za potrošnika, ki izhajajo iz svežna mobilnosti. Jasno je, da moramo predpise in pravila vzpostaviti tako, da ne bodo pripeljala do večjih stroškov, večjega administrativnega bremena. Torej, ne moramo približati zavezništva za ceste Rodelines z državami Višegrad plus. In to že mi sami v državah članicah povzročamo, da so zadeve prekomplicirane v Evropski uniji. Ravno tako zato moramo pri teh eh, obsežnih svežnih poskrbeti za to, da ne bo prišlo do prekomernega bremena, kajti na koncu za to vedno plačajo potrošniki. Glede agencije za. <clears throat> pravice delavcev sem že omenil, kakšno je naše stališče. Torej imamo. Monster trucks, Eko linije. Tukaj gre za zelo velik iz, dober izraz. Torej gre za težka tovorna vozila, ki porabijo za 30 odstotkov manj goriva. Sam se zauzemam za to, da bi promet prenesli na železnico. In več, ko je ukrepov na področju cestnega prometa, večja konkurenca za železnico. In seveda se zavedam, kakšni so izzivi za sektor prevoznikov, vendar pa sam menim, da bi morali čim več eh, tovora prenesti na železnico. In stvari moramo olajšati tudi na tem področju, da bomo dosegli čim večjo mobilnost. Videli bomo, kako se bo razvila zadeva glede mm, vodika, eh, glede e-mobilnosti. Omenili ste tudi prehod na poletni čas. Evropska unija je dala mandat komisiji, da pregleda sedanja pravila. Videli bomo, kako se bodo vsi upleteni sam, odločili sam. Sem za to, da bi odpravili ta prehod. Gospod Kramer, je omenil tožbo med Avstrijo in Nemčijo. Sami imamo z nemškimi kolegi zelo dobre odnose. Sam ne morem storiti glede tega prav ničesar in seveda pričakujemo lahko mnenje Evropskega sodišča. Model cestnine v Nemčiji je sistem, ki bremeni državljane. In to bi lahko prenesli tudi na druga področja v Evropski uniji. In potem bi prišlo do manjše solidarnosti in večjega razkola v Evropi. In zato se mi ta model ne zdi dober, čeprav razumem uvedbo cestnin. Torej, zahtevam od državljanov iz drugih držav članic eh, veše, više prispevke kot od lastnih državljanov in to bi lahko pomenilo nekaj kočljivih vprašanj. Na tem področju še ni nobenih dejavnosti, vendar pa ponovno povezovanje eh, zapoščenih eh, železnic je pomembno vprašanje. Sam, vemo, da imamo železnico iz Zomrtale preko Obertala v Fritlik. In to, ta železnica je bila zelo pomembna v času Avstro-Ugrskega imperija. Po propadu in v času svetovne vojne pa je bila ta železnica opuščena. Treba je ponovno spostaviti te stike in tako bomo tudi storili. Veliko sredstev smo že vložili v te povezave. Gospode Monte. Ste povedali, da bo situacija išla izpod nadzora zaradi Evropa, ki, Evrope, ki um, ščiti. Gre za Evropo, ki ve, da ko gre za zaščito, gre za to, da vemo, kdo prečka naše meje in tukaj gre tudi za varnost na cesti. Evropa se ne sme zapreti vas, Evropa mora ostati odprta, razvijati se mora, razvijati se mora tudi na področju digitalizacije in eh, moramo, ja, potrebujemo Evropo, ki mora biti odprta svetu. Vemo pa, da moramo vedeti, kdo prihaja in kdo vpliva na nas. ne moremo namreč dopustiti, da vsi, ki vstopajo pod Evropo, vstopajo pod krovom prošnje za azil in pravijo, da potrebuje zaščito, mi pa moramo vedeti, kdo jo resnično potrebuje. Zastavili ste nam vprašanje v zvezi s strategijo za Donavo. Donava je pomembna, na področju prometa in ravno tako ladijski promet. In to vozlišče je zelo pomemben projekt. Pomembno je zagotoviti plovnost po celi Donavi. Če v eni državi, če se pride od težav, potem Donava ni več plovna. Zato je treba zagotoviti, da je plovna posod. Gospod minister, prosim, da zaključite, kaj ti čaka nas še ena zelo pomembna razprava. Torej, eno minuto vam dajem. Eno minuto, potem pa boste morali zaključiti, kaj ti sledi zelo pomembna nadaljna razprava. Torej, Mm, potrebujemo čas, da razpravljamo tudi o tej drugi zelo pomembni temi. Um, gospe in gospodje, torej varnost na cesti, kombiniran promet, to so pomembna področja za naše predsedstvo, se opravičujem, da nisem uspel odgovoriti na vsa vprašanja, to vam bomo storili potem pisno. Za zaključek bi rad povdaril, kako zelo pomembno je za nas sodelovanje z Evropskim parlamentom in z odbori Evropskega parlamenta. Vemo, kako zelo bistvenega pomena je to sodelovanje, da skupaj poiščemo rešitve če za nekaj lahko uh, trdim, da si nečesa želim, prosim, da če vidite, da gremo napačno smer, da nam to takoj neposredno poveste. Torej, treba je zagotoviti čim boljše rezultate in napredek za našo domovino, za Evropsko unijo. Najlepša hvala. Merci, monsieur le ministre. Ne... Hvala lepa, gospod minister. Naj vas eh, nikar ne skrbi, če se z vami ne bomo strinjali, vam bomo to tudi povedali, kajti smo zelo iskreni. Če, vam, če nam kaj ne bo všeč, bomo neposredno stopili v stik eh, z vami. Eh, pa naj gre za prometni svežen, za varnost na cestah, ki ste jo tudi omenili, ali pa za kakšno drugo temo gre pa tudi za vsakodnevno življenje evropskih državljanov in zapomnila si bom vaš zadnji stavek. Evropa mora ostati odprta in potrebujemo več Evrope in tudi Evropo, ki ščiti. Hvala lepa, gospod minister, in eh, upam, da se k malu spet vidimo. Allez, nous allons reprendre nos travaux. Je vais demander... Nadaljujemo z našim delom. Gospoda Reutersa, ki sem ga pred nekaj trenutki videla, ki pa se zdaj skrivate. Aha, pridite k meni. Naj vas ne bo strah. Alors, le prochain point à l'ordre du jour, c'est la présentation. Torej, naslednja točka na dnevnem redu je predstavitev komisije. Gre eh, za javno predstavitev eh, o instrumentu za povezovanje Evrope. Predvsem pa se bomo osredotočili na promet. Instrument eh, za povezovanje pa je potrebno postaviti tudi v širši okvir prometne politike. Delo se bo nadaljevalo v prihodnjih uh, mesecih uh, in sicer v sodelovanju z odborom ITRE. Z odborom ITRE se bomo tudi sestali, da bi našli skupno stališče in da bi skupaj predstavili uh, ta instrument za povezovanje, uh, seveda v okviru prometnega stebra. Uh, sem spada tudi digitalizacija, sem spada tudi digitalizacija in energetika. Imeli, eh, na voljo boste imeli šest minut, tako da se bomo, da se bosta poročevalca eh, lahko odzvala na vaš prispevek, gospod Telička in gospod Marinesko. Pripričana sem, da se boste kmalo vrnila. Gospa predsedojoča, dragi kolegi, najlepša hvala. Hvala lepa za to priložnost, da lahko spregovorim v vašem odboru. Eh, in sicer o instrumentu za povezovanje Evrope. To je eh, zelo dobro poznan eh, predlog, ki ima že nekakšno tradicijo v tem odboru. Zelo kratek bom osredotočil se bom na nekaj temeljnih točk in preklopil bom na angliščino, če dovolite. Spoštovani poslanci, dame in gospodje, rad bi spregovoril o nekaterih ključnih točkah in na naslednji prosojnici boste videli proračunski predlog, ki ga je podala Evropska komisija v zvezi z instrumentom za povezovanje Evrope. In to je nekako usklajeno z tem, eh, kar eh, že eh, imamo, eh, gre eh, za predlog iz leta 2011, ki je bil sprejet leta 2013. Eh, in sicer je šlo za čezevropska omrežja in pa za povezovanje Evrope. Na tej prosojnici v zgornjem eh, levem kotu lahko vidite tri temeljne postavke, namreč eh, splošno postavko, ki znaša 12,85 eh, milijard evrov, potem kohezija 11,3 milijarde in varnost in obramba 6,5 milijarde. Potem pa je tukaj eh, tudi kohezijski eh, sklad, Evropski sklad za razvoj eh, in tako naprej. Naslednja prosojnica. Rad bi se poglobil eh, le v nekaj eh, ključnih eh, tem, kajti mislim, da splošne teme zelo dobro poznate. Preskočil sem nekaj prosojnic, da bi prihranil nekaj časa. Torej, predlagali smo, da bi proračun razdelili na dva dela, 60 in 40 odstotkov, 60 odstotkov za razvoj TNT omrežja in 40 za modernizacijo tega omrežja podrobno si ogledate to prostojnico, kajti v prvem delu vidite, da je 60 odstotkov razdeljenih na temeljne koridorje, 10 eh, odstotkov bo namenjenih eh, drugim delom in 15 odstotkov za vzpostavljanje obsežnega omrežja, celovitega omrežja. Evropska komisija eh, se je vedno zauzemala tako za obsežne povezave, kakor tudi za manjše povezave. 15 odstotkov, eh, v tem primeru predstavlja precejšnje povečanje, kar je zelo pomembno, kaj ti eh, približujemo se tudi roku 2050 eh, za razvoj obsežnega omrežja. 40 odstotkov spodaj pa je ravno tako pomembnih, kajti teh 40 odstotkov je namenjenih tako ključnemu temeljnemu, kakor tudi obsežnemu omrežju. In pogledajte si, kaj vse je vključeno in zakaj smo se tako uh, odločili. Tukaj gre tudi za Cezar in ERTMS, da uh, naštejem le dva primera. Eh, tukaj ne gre zgolj torej za uh, temeljno omrežje, ampak tudi za obsežno omrežje. Enako pa velja tudi za programe interoperabilnosti, uh, pa tudi za varnost na cestah in tako naprej. Torej, uh, to razmerje 60 proti 40 je bilo namerno izbrano, uh, tako da. um, lahko zagotavljamo razvoj novega omrežja, kakor uh, tudi um, modernizacijo obstoječega omrežja. Sedaj pa vojaška mobilnost. Kaj bo to prineslo? V akcijskem načrtu jasno govorimo o, o vojaški mobilnosti. E, julija in e, septembra bomo določili e, vojaške potrebe in iz tega bomo potem določili vrzeli, ki jih imamo na področju civilne zaščite in pa na področju vojaških zadev ne želimo ulagati v uh, vojsko kot takšno, to je uh, nespremljivo in zaradi tega je zelo pomembno, da so vsa ulaganja omejena na TNT. Eh, to je prva varovalka, druga eh, pomembna varovalka pa je, da se bo to omrežje, da se bodo te, ta vlaganje izvajala preko instrumenta za povezovanje Evrope, torej Eh, omejitev na projekte TNT in pa uporaba instrumenta za povezovanje Evrope. In to uh, lahko dosežemo le z uh, dualnimi uh, postopki. pripraviti se moramo na vojaško mobilnost, to je potrebno vključiti v naše načrte in menimo, da je eh, to učinkovit način eh, za zagotavljanje dvojne uporabe instrumenta za povezovanje Evrope. Na naslednji prosojnici lahko vidite eh, tri dele proračuna, splošno vojnico, vojaško mobilnost in pa kohezijo. In eh, Pri kohezijski ovojnici lahko vidite, da je prišlo do spremembe, namreč gre za nov instrument za povezovanje Evrope eh, in eh, ne predlagamo eh, več, da bi 100 odstotkov namenili v nacionalne ovojnice, ampak le 70 odstotkov, 30 odstotkov pa bi radi zagotovili kohezijskim državam in sicer na osnovi konkurenčnosti. Na ta način želimo pokriti vse potrebe v zvezi z omrežjem, kajti če si ogledate splašno ovojnico, potem uh, vidite, uh, da uh, se ta sredstva v glavnem namenjajo čezmejnim projektom. Več kot 80 odstotkov projektov je čezmejnih projektov. In tudi kohezijsko uh, ovojnico želimo tako uh, zasnovati vse kohezijske države imajo takšne projekte, pa naj gre tukaj za Donavo, eh, za železniške povezave eh, in tako naprej. Gre eh, za naravo tenti omrežja kot takšnega in ta predlog predvideva, da konkurenčnost ne eh, šele po treh letih, ampak že od samega začetka. Mislim, da bomo na ta način eh, okrepili vizijo TNT in da eh, bomo zagotovili ustrezen pristop kohezijski ovojnici v prihodnosti. Tukaj pa je sofinanciranje in sicer 30 odstotkov v splošni vojnici naj bi namenili za čezmejne eh, projekte in 85 eh, odstotkov v kohezijski ovojnici, kajti kohezijska ovojnica običajno za to namenja 70 odstotkov, ampak nekatere projekte smo že začeli in jih eh, želimo mm, tudi zaključiti. V splošni ovojnici pa smo ta odstotek zvišali na 50 odstotkov. Eh, zaradi tega, ker je eh, to preprostejši pristop. Izpustil sem geografski pristop, kajti eh, mislim, da poslanci eh, to eh, zelo dobro poznajo. Sedaj pa sem vam na voljo za vaše vprašanje. Hvala lepa. Sedaj pa eh, gospod Marinesko, beseda je vaša za dve minuti in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, eh, sestala sva se že prej in eh, mislim, da zelo dobro poznate eh, vse nekatera moja stališča. Rad bi le nasplošno pokomentiral. to uh, področje. Eh, z novo uredbo je moč povsem v vaših rokah. Vi lahko usmerjate financiranje z projekti, z izvajanjem projektov. Uh, parlamente nima nobenih pristojnosti in uh, vi boste lahko tudi sami izbirali projekte. Kaj ti eh, z delovnim programom boste določili, katere projekte želite financirati? Torej, to je splošna pripomba. In uh, na to ne smemo pozabiti, kaj ti govorite o uh, svobodni konkurenci. Kakšni svobodni konkurenci? Uh, o kakšni svobodni konkurenci pa lahko govorite, ko gre za dodelitev uh, sredstev? Potem pa ste govorili tudi o vojaški mobilnosti 6,5 milijarde. Um, Preostali znesek pa znaša 23 milijard. ali menite, da bi morali četrtino sredstev nameniti za vojaške cilje, 20 odstotkov? O, mislim, da je potrebno o tem razmisliti, kaj ti v tem primeru bo veliko projektov vojaške narave. Eh, in 70 eh, odstotkov na področju kohezijske politike eh, Mislim, da ne morete uvesti eh, konkurenčnosti v revščino. Eh, želite eh, financirati revščino v eni državi s pomočjo revščine v eh, drugi državi. Eh, ta sredstva so že namenjena za promet in jih je potrebno za promet tudi porabiti. To je to. in poslal sem vam tudi elektronsko sporočilo. Kaj eh, pa mislite z mednarodnimi organizacijami? Ali te mednarodne organizacije potrebujejo odobritev držav članic? Zakaj bi bilo to potrebno? Ne razumem. Hvala lepa, gospod Marinesko, gospod Telička. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Tudi mi vas v že imela razpravo, torej sem lahko kratek. Eh, naj dodam k temu, kar je povedal moj soporočevalec, da gre za dober predlog, eh, ki ga lahko cenimo. To ne pomeni, da je ta predlog popoln, še zdaleč ne. Potrebno si bo gledati možnosti dodatnih poenostavitev. Potrebno si bo ogledati, kaj zares deluje, kje lahko vzpostavimo sinergije, eh, kaj pa eh, digitalno gospodarstvo, energetika. Eh, vprašanje vojaške dimenzije je naslovil že gospod Marinesku. Upam, da bomo uporabili tudi 6 milijard Eh, in uh, vi ste dejali, da teh sredstev ne želite uporabiti. Upam, da ste mislili samo uh, na zelo hiter, nenaden način. Uh, in potem je tukaj še vojaški stebr, uh, ki naj bi temeljil na TNT uh, projektih, ker je za študije, za projekte, za izvajanje in tako naprej. Gospod Marinesko je izpostavil. Eh, tudi razmerje 30-70 eh, na področju kohezijske politike. Mislim, da moramo zagotoviti določeno ravnotežje med eh, elementom konkurenčnosti mm, in pa, to zelo dobro razumem, in pa med tem, kar je omenil gospod Marinesko. Določene države članice imajo po eni strani težave z sofinanciranjem eh, velikih eh, projektov, druge kohezijske države eh, pa se bodo soočile s tako imenovano nelojalno konkurenco, tako bodo to vsaj označile, čeprav tega nujno ne podpiram. Govorili ste tudi o razmerju 60 proti 40, ne vem, to se mi ne zdi ravno relevantno in to je le en primer kjer bomo potrebovali dodatno poenostavitev e, in potem e, kombiniranje e, sredstev oziroma blending zagotoviti moramo res konkretne rezultate. Veliko je točk, ki bi jih lahko izpostavil, ampak zelo dobro jih poznate. Z gospodom Marineskom in z gospodom Virkunen tesno sodelujemo. In prvi predlog bo na voljo uh, konec tega tedna, uh, ko ga bomo dali v prevod. Uh, hvala lepa, gospode Monte, za minuto. <clears throat> Kratka bom, zanima me, uh, kakšne so novosti glede Brennerskega prehoda uh, in pa uh, kakšne so novosti na progi Trst Divača. Eh, kaj pa ta vojaška dimenzija, to je eh, zares pomembno področje. Eh, kakšna je vaša strategija? Um, še prav posebej, kar zadeva čezmejne projekte. Gospod Zile, za minuto. Najlepša hvala. Zelo sem zadovoljen s tem, kar predlaga Evropska komisija za instrument Povežimo Evropo. E, imamo nekaj e, drugačnih stališč, kar pa zadeva kohezijsko e, ovojnico, to je zelo pomembno. E, ovojnica naj bi bila ozračunana glede na ozemlje, glede na prebivalstvo. In mislim, da to ni ravno pravično, kajti imamo področja, ki so tesno naseljena in področja, ki so eh, manj gosto naseljena. In nadaljevati moramo s projekti, ki smo jih začeli, kajti v nasprotnem primeru eh, bomo ljudem zelo težko razložili, zakaj smo eh, začeli uporabljati na stotine milijonov evrov, pa teh projektov nikoli ne bomo končali. Torej, instrument Povežimo Evropo eh, smo pričeli izvajati v prejšnjem obdobju in sedaj moramo projekte zaključiti. To je zelo pomembno. Najlepša hvala, gospod Robert Cile. Gospod Kramer, ali želite besedo? Ja? ja, najlepša hvala tudi za vaš prispevek. Čezmeni odseki seveda igrajo pomembno vlogo, ampak moramo paziti, da ne bomo zamešali eh, starih in novih projektov, kajti če bodo novi projekti ravno tako pomembni kot stari, potem. Uh, jih spoh več, eh, starih spoh več ne bomo izvajali, to vsi vemo. Modernizacija je zelo pomembna, eh, kaj pa eh, elektrifikacija, ali gre tukaj za novo izgradnjo. Berlin, Štetin, večne razprave potekajo, 30 km je dolga ta proga in nemško vlado to spoh ne zanima. Nemško vlado spoh ne zanima ponovna povezava z Polsko. Zanima me, kakšne možnosti sploh ima Evropska komisija, da bi zagotovila določene povezave, tudi če države članice teh ne želijo. Ali eh, lahko eh, znižati sredstva za velike projekte, če ne bodo zaključeni majhni eh, projekti. Poljska ne želi ponovno vzpostaviti eh, povezave z eh, Nemčijo, neposredne eh, povezave, prestopiti je potrebno na drugi vlak, na železniški povezavi, kajti vse skupaj naj bi bilo predrago. Hvala lepa, gospa Mato, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, želela bi spregovoriti eh, predvsem eh, o programskem obdobju 2014 do 2020. Nekoliko smo presenečeni zaradi proračunskih postavk. Še prav posebej, kar zadeva 30 milijard in pol za promet, 6 milijard cela pet milijard za uh, vojaško mobilnost. Nekoliko sem presenečena, kaj ti ne vemo, kakšne so prednostne naloge na tem področju in kakšne so potrebe. Torej smo nekoliko presenečeni, da 6,5 eh, milijard namenjamo za to, 11,5 eh, za tiste države, ki imajo dostop do kohezijskih sredstev ampak eh, če pozabimo na obrambno eh, politiko, ostaja 12,8 eh, milijard, torej 42 odstotkov za kohezijsko politiko. Sem za kohezijsko politiko, sem članica odbora regij, ampak. Po našem mnenju bo to vplivalo predvsem na obrobna območja na jugu Italije in države kot eh, je Italija, eh, bodo eh, morale nameniti sredstva iz instrumenta za povezovanje Evrope, predvsem za čezmejne projekte. Kaj bomo storili v zvezi z tem? Najlepša hvala. Tolmači vas z obžalovanjem, prepričam obveščamo, da bomo žal prekinili s tolmačenjem zaradi tega, kar smo za administracijo Evropskega parlamenta v delovnem sporu. Predsedojoča pa se tolmačem zahvaljuje in govorca prosi, da nadaljuje v angliščini. Za sejo bomo nadaljevali ob 14.45. Well. Uh, thank you for, for the uh, questions that were raised. I think I will uh, take a few uh, teams uh, briefly. Uh,